dnevnega reda in sicer je to skupna razprava o pranju denarja, priporočilo za drugo obravnavo Kristjani Skalins in Judic Argentini. Eh, gre za skupno poročilo o uporab, preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma. Torej imamo to priporočilo, prav tako pa še priporočilo za drugo obravnavo Timotija Krhopa in Petra Simona v zvezi z informacijami, ki spremljajo prenose sredstev. Izvolite besedo, imate poročevalci. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, danes in jutri bomo zaključili postopek, ki se v bistvu odvija že dve leti. Gre za razvoj nove zakonodaje za boj proti pranju denarja. Kot prvo se želim zahvaliti gospe iz Argentini, so poročevalki iz odbora Libe, tudi vsem drugim poročevalcem v senci in prav tako Evropski komisiji. V času italijanskega predsedovanja smo sprejeli dokončni sporazum v zvezi s to zadevo. Kaj smo dosegli v teh preteklih dveh letih? Evropska komisija je predlagala izboljšave zakonodaje v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, da bi bili lahko korak pred kriminalci. In eh, ti predlogi so bili potem potrjeni in sprejeti. Gre pa za to, da se opravi najprej ocena tveganja in na tej natemelji nadaljni pristop boju proti kriminalcem kriminaliteti in pranju denarja. Govorilo se je tudi o črnih seznami, ki bi pomagali organom preiskovanja in odkrivanja pri prizadevanjih za pridobivanje čim več informacij o tovrstnih prenosih sredstev. V parlamentu smo tudi oblikovali predlog za novi instrument, ki ki naj bi pomagal v boju proti preprečevanju pranja denarja. Namreč gre za registr lastnikov in lastništva. Doslej smo imeli registre podjetij v državah članicah, vemo pa, da so lahko lastniki podjetij tako zasebniki kot pravne osebe, torej fizične ali pravne osebe, ki jih potem imajo vlasti druge pravne osebe in potem prije do veriženja podjetij, tudi do offshore podjetij in na koncu koncev nišče ne ve, kdo resici stoji za določenim podjetjem. S tem smo hoteli imeti novo zakonodajo, ki bo omogočila zahteve vseh državni, eh, država članicah, da oblikujejo posebne registre, ki dejansko opredeljujejo lastništvo. Kar pomeni, da bi tudi v primeru tako imenovanih offshore podjetij imeli jasnejši pregled, ker to je dosev onemogočalo pravosodnim organom in organom preiskovanja ugotoviti, kdo je dejansko za določenim prenosom sredstev. In to vrste scheme so se uporabljale ne le za pranje denarja, temveč tudi za izogibanje plačevanju davkov. Torej je prišlo do novega razvoja dogodkov, s tem se bodo morali tudi kriminalci drugače obnašati. Da bi preprečili oblikovanje tovrstnih schem in struktur, da bi otežkočili delo kriminalcem v Evropi, smo oblikovali ta predlog. V Evropi imamo vladavino prava, imamo varnostne sisteme v bankah in to pomeni, da bi spremembo zakonodaje lahko bili še učinkovitejši v boju proti pranja denarja in bi kriminalce v bistvu potisnili zunaj meja Evropske unije. Zato se vam iz srca zahvaljujem za vaše sodelovanje in upam, da boste jutri podprli pri glasovanju ta osnutek. Eh, Najlepša hvala, gospod Karen, sedaj pa gospa Sargentini za štiri minute. Hvala. Hvala tudi soporočevalcu gospodu Karinšu, poročevalcem v senci, ki so nam pomagali v tem mandatu in v prejšnjem. Hvala Roberto Gualterju in svetu, še zlasti italijanskemu in hvala Evropski komisiji. Proces je bil zelo dolg. Začeli smo že v prejšnjem mandatu, vendar pa nam je uspelo zaključiti prejšnjega decembra. Naj spomnim, da smo imeli glasovanje na plenarnem zasedanju pred volitvami. Gospod Karinš in jaz sva dobila mandat, ki je bil zelo, zelo močan. 643 glasov za, za javni register in 30 proti to je bil mandat, ki nam ni omogočil, da bi naredila kakršen koli korak nazaj. To zelo cenim. In tako sva tudi ravnala. Moja motivacija je vedno bila, da bi se spopadli z izogibanjem uh, davkom in utaj davkom. In slišali smo, da denar ki uhaja iz Afrike, ker multinacionalke ne plačujejo davka tam, kjer se ustvarja dobiček. Tega denarja je ogromno. Sin bivšega predsednika Ukrajine je ukradel denar in ta denar naložil v podjetje na nizozemskem in potem LuxLeaks, ki vse pojasni. FTF in Evropska komisija uvrščata to vrstna kazniva dejanja med predikatna. Ustvarili smo javni registr o dejanskih lasnikih. To je člen 30. Dogovorili smo se, da bomo imeli 28 registrov. Nekatere države v tem trenutku še nimajo takega registra in zdaj ga bodo morali vzpostaviti. V prihodnje bo teh 28 registrov med seboj povezanih, tako da boste dejansko lahko iskali med temi registri od države do države. Kdo lahko pogleda v te registre? Seveda oblasti, potem pristojni, kazinoji, banke in seveda tudi vsakdo, ki ima legitimni interes. Vsakdo, ki lahko dokaže, da ima interes za to, da upogleda v ta registr zaradi pranja denarja, terorizma, vprašanj kot so korupcija, davčna kazniva dejanja in goljufije v bližnji prihodnosti bodo novinari, nevladne organizacije in sleherni državljan v EU lahko pogledali v registr in poskrbeli, da bomo vsi skupaj kolektivno naredili to, da podjetja ne bodo mogla preusmerjati sredstev, ki bi jih lahko sicer uporabili za izobraževanje, za zdravstvo in za vse ostalo, kar potrebuje naša družba. Na to sem ponosna. In če želijo države članice iti še dlje, če želijo dodati še kaj to lahko in bi po mojem tudi morale narediti. In tudi kar zadeva varstvo podatkov. Hvala, gospa Jurova. Vidimo, da smo dobili veliko več posluha za varstvo podatkov. Tista oseba torej, ki želi vedeti, če nekdo reče, mislim, da je bilo nekaj narobe z mojimi podatki, ima pravico do pravnega sredstva spoštujemo pravila o hrambi podatkov. Ta velja za pet let in to mi je čisto prav. To je člen 40. Tako. Gospa predsedujoča, naj bo to zgled za druge države po svetu. Ali ne bi bilo fantastično, če bi sledile ZDA? Ali ne bi bilo prekrasno v našem boju proti izogibanju davkom in utaj davkom, če bi nam pomagali to doseči? Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Krhov, štiri minute imate na voljo. če prerežete dotoke denarja, pri pranju denarja, prerežete tudi tokove financiranja kriminalnih skupin, kriminalnih združb in teroristov. Škoda, ki jo lahko povzroči pranje denarja, je velika in je ne gre podcenjevati. Zato potrebujemo preglednost, transparentnost je zelo močno orožje in ta vprašanja smo poskušali oblikovati v tem predlogu skupaj z drugimi soporočevalci in poročevalci v senci. V tem procesu smo si pregledali FATF, druge mednarodne standarde in obstoječo zakonodajo in pogledali, kako bi lahko Evropska unija to bolje oblikovala tudi z boljšim sodelovanjem z mednarodno skupnostjo ker mednarodna skupnost je tista, v kateri delujejo tudi kriminalci. Ta svežen je po mojem prepričanju dobro orodje, da zmanjšamo manevrski prostor kriminalnim združbam in da omogočamo vsem tistim, ki preizkujejo podobne primere, da sledijo denarju tudi čez meje. Seveda pa je treba s tem izboljšati tudi že obstoječo zakonodajo na tem področju. Hoteli smo imeti sorazmerni in praktično uporabni način, da storimo korak naprej v boju proti pranju denarja. In konec koncev smo moje podlo, predloge eh, žal oblikovali ravno v moji domovini na način, ki je onemogočil delovanje določenim manjšim podjetjem, ker jim je naložil preveliko breme. Zato upam, da v tem primeru ne bomo vzpostavili režima, ki bo preveč obremenil podjetja. Boljš, bolj potrebujemo preglednejšo zakonodajo, to je ključni element našega dela, pomembna pa je tudi sorazmernost, kar stalno podarjamo tudi v našem delu parlamentu prejšnje direktive so pogosto služile tudi kot izgovor institucijam, da omogočijo bankam in drugim finančnim ustanovam, da svoje delo še nadalje odmakne od pogleda javnosti in od razumevanja javnosti. Sedaj pa zahtevamo, da se tudi oni zamislijo na tem, kako se lotevajo problemov eh, in da tudi vzpostavijo sisteme nadzora, ki bodo omogočali preglednost in da bomo tudi vsi bolje razumeli, zakaj gre, ne pa da se samo podpisujemo po določene obveznosti. Še nadalje pa moramo delovati v smislu večjega razraščanja skupnega notranjega trga, hkrati pa moramo omogočiti organom pregona, da bolje preiskujejo in preganjajo kriminal na tem področju v naših mislih in v mojih mislih pa je bila predvsem zmožnost, da v praksi uresničujemo to, kar predlagamo v obliki zakonodaje. Namreč vemo, da če imamo odlično zakonodajo, ki se v praksi ne da izvajati, ne pridobimo ničesar. Zato si želim iskreno zahvaliti vsem, ki so sodelovali gospodu eh, Simonsu kot soporočevalcu, vsem drugim eh, poročevalcem v senci in upam, da bomo jutri s prijetjem tega predloga začeli novo obdobje z uporabo zdravega razuma in načina, ki bo spremljiv tudi za javnost. Iz, uh, Peter... Hvala lepa, gospod Peter Simon je naslednji govor. Werden... Po ocenah naj bi vsako leto opravili 1600 milijard. To je precejšen odstotek našega BDP-ja. Tudi eno milijardo izgubimo vsoto, ki je višja, kot je finančni okvir EU za sedem let. Mi, kot Evropski parlament, moramo zato v boju proti pranju denarjem poskrbeti to, biti moramo vodilni v boju proti takim pojavom. Prav tako imamo direktivo iz leta 2005, ki jo moramo predelati. Socialdemokrati smo prevzeli in obravnavali predloge, ki se nanašajo na denarne transferje. Vse čas smo bili konstruktivni in tudi kar zadeva časovnico nove zakonodaje, smo sodelovali zelo konstruktivno. V obeh primerjih gre za upoštevanje tveganja. Menimo, da je treba upoštevati predvsem tista področja, kjer je tveganje največje. To se kaže tudi pri področju porabe. V prihodnje bodo tudi kazinoji in ponudniki igr na srečo zajeti. Ključna točka pri financiranju terorizma in pranju denarja pa je tudi transparentnost in ravno zato ugotovitev identitete dejanskega uh, prejemnika dobička, ki se skriva za različnimi podjetji nabiralniki. In ravno zato je velik uspeh v boju proti pranju denarja to, da je Evropski parlament na pritisk socialdemokratov predlagal tudi centralni register, v katerem bodo dejansko podatki o podjetjih, trustih, um, fundacijah. Namreč transparentnost je najboljše orožje proti kriminalnim združbam. Uvedba takega registra pa ni bila sama po sebi umevna. Vidimo namreč, da smo šli veliko dlje od prvotnega predloga komisije. Tudi države članice v svetu so se dolgo zoprstavljale, ampak Evropski parlament se je končno uspel uveljaviti svojim predlogom. Ti registri veljajo za vse odvetnike in ti bodo prosto dostopni. Sveda za vsakogar, ki lahko izkaže pravni interes, recimo novinari. Do tod vse v redu in prav. Socialdemokrati pa bi si želeli, da bi te nacionalne registre povezali prej, da ne bi šele čez štiri leta preverjali te možnosti. Transparentnost in pretok informacij se namreč ne smeta ustaviti na zunanjih mejah. Socialdemokrati bi se ravno tako želeli, če bi zdaj ustvarjeni standard Eh, registrov lahko uporabili tudi v tretjih državah. Namreč tako bi razkrili obskurne prakse in v našem boju proti pranju denarja davčnim oazam bi lahko bili še uspešnejši. Na pritisk Evropskega parlamenta predvideva končni tekst seznam tretjih držav. To naj bi bilo zelo podobno temu, kar imamo v EU. Na tem seznamu, moramo poskrbeti za to, da bodo te države upoštevale podobne standarde. Ta seznam pa bomo vsake tri mesece tudi posodabljali. Želeli bi si, da bi na nekaterih točkah šli še dlje, vendar pa lahko ugotovimo, da z vzpostavitvijo centralnega javnega registra izpolnjujemo naše želje. To skupaj z drugimi dosežki, predstavlja pravo smer. Veliko pa je še odprtega in s tem tudi veliko dela za nas v prihodnih petih letih. Eh, Hvala. Eh, besedo zdaj dobi komisarka Jurova. Izvolite. Hvala, spoštovani člani in članice Evropskega parlamenta. Eh, sprejet je direktive proti pranju denarja in uredbe predstavlja velik korak uh, k bolj učinkovitim prizadevanjem za boj proti pranju denarja in tudi za boj proti financiranju terorističnih dejavnosti. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu, še posebej obema soporočevalcema, gospe Sargentini in eh, gospodu Karinšu, ter vsem poročevalcem v senci. Uh, za močno podporo, ki so jo nudili temu dosjeju in za opravljeno delo. Tudi predsedstva so uh, se ukvarjala s tem, italijansko predsedstvo bi rada omenila, ki je delalo v okviru trialoga, uh, to se je končalo decembra lani. Prepričana sem, da smo danes priča rezultatu, s katerim smo lahko zelo zadovoljni. Jutri boste glasovali o tem in eh, s tem bomo naredili korak naprej proti eh, pranju denarja in pa financiranju terorističnih eh, dejavnosti, še posebej v luči zadnjih terorističnih napadov. Ključnega pomena je, da pravila postanejo operativna kar se da hitro. Zdaj imamo pri roki orodja, s katerimi lahko bolje zaznamo Eh, milijarde evrov, ki prihajajo iz kaznjivih dejavnosti ali finančnih tokov, ki podpirajo teroristične skupine in dejavnosti. Mm, okrepili bomo transparentnost glede lastništva in to je tudi bilo eh, v srčiki mednarodne agende. Zato posebej pozdravljam ambiciozen pristop, ki sta ga sprejela tako parlament kot svet. Države članice so se tudi zauzele za registr eh, podjetij in pa pravnih ureditev. Zdaj moramo začeti z delom, eh, da bomo zagotovili, da bo ta okvir, ki se osredotoča na večjo transparentnost in učinkovitost, da bo ta okvir torej čim prej začel veljati. Komisija bo sodelovala z državami članicami, da bi pospešile eh, izvajanje teh zahtev proti pranju denarja. Parlament želim spodbuditi, da bi jutri eh, te dokumente sprejel. Eh, to bo pomenilo, da bomo imeli boljši okvir za boj proti pranju denarja in za boj proti financiranju terorističnih dejavnosti. Hvala. Hvala lepa, gospa Jurova. Zdaj pa v imenu političnih skupin, gospod Radev. Minuto in pol. Bogodaj, gospodin predsedatelj. Dame in gospoda, podanje gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Pranje denarja eh, stane približno 2,7 odstotkov svetovnega BDP-ja, vendar pa je eh, realna cena še veliko višja. Teroristične dejavnosti, ki se financirajo s pranjem denarja, eh, zadevajo življenje in usode številnih ljudi na svetu. Zato ta četrti svežen proti pranju denarja predstavlja tako velik korak naprej prinesel bo večjo preglednost v vse bolj zapletenem finančnem sistemu. Ta sistem bi bil veliko bolj izpostavljen goljufijam, če ne bi imeli tega svežna. Pomemben je registr lastnikov uh, in to bo pomagalo tudi v boju proti davčnim utajam in goljufijam. Uvaja se večja transparentnost eh, in eh, se tudi umestnim uh, uh, oziroma posrednikom daje dodatne zahteve. To bo prineslo tudi večjo eh, jasnost glede lastništva podjetij in večjo preglednost eh, pri poslovnih odnosih, naprimer. Eh, zaradi tega bo notranji trg bolje deloval. Po drugi strani pa bo s tem olajšan tudi boj proti pranju denarja in terorizmu. obstajajo eh, grožne v Evropski uniji eh, in te grožne se obravnava tudi na agendi za eh, notranjo varnost. Torej, zato je ta svežen tako pomemben. Gospa Gomez, za dve minuti, izvolite. Is it working? Yes. Dobro. Ali zdaj deluje? Dobro. Četrta eh, direktiva proti pranju denarja je zelo eh, pomembna. Mislim, da se bomo na ta način dobro borili eh, proti finančnim kaznjivim dejanjem. Upam, da bodo države članice imele na voljo dovolj sredstev in človeškega kapitala. Pomembno je, da se ustvarijo centralni registri o lastnini in o strukturah podjetij in združen v Evropski uniji. Parlament se že leta dolgo bori za to. Eh, razočarana pa sem, da pri toliko finančnih škandalih Evropska unija eh, ni storila dovolj glede transparentnosti. Države članice so zablokirale eh, predlog parlamenta glede javnega registra. Države članice se bodo odločile, kdo in pod kakšnimi pogoji, ali bodo to novinari ali kdo drug, torej kdo bo imel dostop do centralnega registra. To bo ustvarilo 28 različnih sistemov in na ta način bo omejen dostop, torej uniformiran dostop do tega registra. Prav tako dostopa ne bodo imeli končni uporabniki. Eh, cilj je, da se borimo tudi proti finančnim in davčnim goljufijam. Ustvarja se torej register, eh, ki bi ga lahko uporabili tudi za ta namen. Eh, če bi ga uporabili za multinacionalke. To je velika skrb za številne eh, evropejce, kajti okrepila se je finančna kriminaliteta. Mm, eh, to je še okrepila kriza. Poleg tega fiskalni pogoji niso določeni, vendar pa bi to dobro služilo za to, da bi razkrili določene fiskalne načrte podjetij, ki ne želijo plačevati davkov. To direktivo eh, bi morali podpreti, zahtevati pa moramo tudi dostop za vse. Treba je eh, tak vzorec eh, imeti tudi za tretje države. Pomembno je to vključiti tudi v TTIP, da bomo enkrat za vselej končali z davčnimi oazami. Agifon. Gospa Gomeš, sprejmete vprašanje gospoda Canja. Izvolite. Eh, eh, hvala gospod predsedujoči. Eh, spoštovana poslanka, v svojem prispevku ste omenili številne probleme, do katerih bi lahko prišlo pri izvajanju te direktive. Zadnji koncept, ki ste ga omenili, pa so bile davčne oaze. Moje vprašanje za vas je naslednje. Zakaj evropski institucionalni sistem ni opredelil davčnih oaz. Zakaj še vedno nimamo te definicije, gospa Gomež? Eh, dobro, mislim, da je do tega prišlo zato, ker ni dovolj politične volje na strani držav članic in komisije, da bi se ukvarjale eh, z davčno harmonizacijo. Brez davčne harmonizacije nimamo prave konkurenčnosti, prave konkurence na notranjem trgu. In Mi si prizadevamo prav za to eh, v našem odboru za uh, davke. In če bomo mi v parlamentu opravili svoje delo, bomo tudi to dosegli eh, pri naših vladah in pri komisiji. Hvala. Hvala, gospa uh, Gomeš. Gospa von Štorh je naslednja. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, danes se pogovarjamo o boljših ukrepih za boj proti pranju denarja. Uh, potem financiranju terorizma in tako dalje. Ampak na obzorju se tu pojavlja tudi ena tema, to pa je odprava gotovine nasploh. Ali ne bi vsa plačila morale biti negotovinska za to, da bi imeli več transparentnosti? Ali ne bi morali tega narediti? Peter Bofinger in tudi Willem Bojta iz Citibank. Bank sta to že zahtevala, sicer iz drugih razlogov. Ali naj državni uslužbenci lahko prebirajo naše izpiske, ali mora nekdo vedeti, kje sem pila pivo in kdaj sem se s taksijem peljala domov, ali gre za zaščito kriminalcev, ali gre za zagotavljanje pravic za nas državljane. Dejansko vidimo, da vsi izgubljamo svobodo in če mene Eh, vprašate, bi tu morali to rešiti tudi z odpravo gotovine. Ja, Hvala lepa, gospod Torvalds. Eh, Hvala, predsedujoči. Pranje denarja je vsekakor resen problem. To predstavlja velik eh, dobiček za kriminalne združbe in to škodi našemu gospodarstvu. Ta predlog zakonodaje pripravljamo že kar nekaj časa, zato se zahvaljujem poročevalcem. Eh, pokazali so veliko pripravljenosti za sodelovanje. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci, ki so se s tem ukvarjali. Analiza tveganja je bilo naše izhodišče. Potrebujemo točno analizo tvegan in to bo dober temelj za dobro zakonodajo. Druga pomembna točka pa zadeva lastnike podjetij in pa lastništvo. Eh, imeli smo razpravo v trialogu in eh, dosegli smo register v zvezi z lastništvom. Vemo, da so strukture podjetij zelo kompleksne, ko pridemo naprimer do eh, kazinov, pranja denarja in tako naprej. In velik dosežek je bil že to, da smo eh, dosegli ta register. Poleg tega smo rešili določene probleme, eh, s katerimi smo se pogosto soočali. Naprimer, ko smo oblikovali zakonodajo, smo vse obravnavali na enak način. Torej, v isti koš smo metali tiste, ki uh, se ukvarjajo s socialnim uh, gospodarstvom in pa tiste, ki perejo denar. Eh, hvala parlamentu za ta zakonodajni akt. To bomo lahko predstavili doma v svojih volivnih okrožjih in uh, ta dokument nam bo tudi pomagal rešiti probleme, ki so pred nami. Hvala. Hvala lepa za minuto in pol. Gospa Kavi. Øh, Hvala, predsedujoči. Eh, kot poročevalka v senci bi se zahvalila svojim kolegom za odlično sodelovanje. Danes res lahko rečemo, da smo nekaj dosegli. To je pomembna tema in eh, če si ogledamo eh, razvoj dogodkov, vidimo, da afriške države izgubijo 50 milijard na leto zaradi pranja denarja. In uh, to je dvakrat toliko, kot prejmejo razvojne pomoči. To so podatki Združenih narodov. Zato je boj za transparentnost ključnega pomena. Pomembno je, da uh, organi in oblast lahko pregleda strukture teh podjetij, uh, ki perejo denar uh, in ki se izogibajo davkom. Zelo trdo smo delali za to, da smo dosegli javen registr. Na ta način bomo lahko izsledili taka podjetja. Eh, ta registr nas bo pripeljal do pravih lastnikov. Eh, mislim pa, da bi vsi morali imeti dostop do tega, tudi novinari, nevladne organizacije in pa državljani. Eh, No, po zaslugi takih ljudi je prišlo tudi do uh, LuxLeaksa in smo dobili ustrezne informacije. Eh, vendar pa ni bilo dovolj pripravljenosti, ne pri komisiji, ne pri svetu. In zato pozivam vse države članice, tudi svojo dansko vlado, da eh, naj si prizadevajo za popolnoma dostopne javne registre. Hvala lepa, gospa Žuli, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Podpiram močno, odločno delo in prizadevanje poročevalcev. Eh, lahko podprem tudi to, kar je povedala gospa s Argentini. Dejansko potrebujemo neko evidenco pravih lastnikov. Mislim, da gre tukaj za pravo zmago čeprav so se nekateri močno prizadevali, da bi onemogočili ta napredek. Zaradi tega je tudi bilo doslej nemogoče doseči javno objavo registrov in v določenih državah članicah bodo seveda sami opredelili, kako bodo lahko novinari ali javnost dostopali do njihovih registrov, ampak tole je prvi korak v našem pohodu, v odločnem boju proti nezakonitim transferjem denarja, proti pranju denarja in financiranju kriminalnih združb in teroristov. Jutri upam, da bomo zmagali. Minuten, Hvala lepa, gospa Ferrara, za dve minuti. Hvala, predsedujoči. Spoštovani kolegi, v Evropi imamo na tisoče organiziranih kriminalnih združb, ki imajo sedeže v različnih državah. Povezani so med seboj kot domine in skrivajo svoje dejavnosti. Po ocenah glede pranja denarja in tveganja financiranja terorizma vidimo, da da potrebujemo močnejše sodelovanje in izmenjavo tudi s tretjimi državami. To so ključni vidiki ciljev, ki jih želimo doseči. Boj proti pranju denarja pomeni boj proti korupciji, utaji, financiranju terorizma in drugim nezakonitim dejavnostim. Transparentnost je v tej bitki temeljnega pomena. Poleg tega, da izboljšamo sledljivost prenosa sredstev znotraj NU, moramo narediti vse, kar je možno, da naredimo transparentne dejavnosti družb in drugih pravnih oseb, zato da bomo ugotovili, kdo ima korist, kdo je lasnik in kdo ima moč odločanja. Govorimo o javnih registrih, kjer bomo zbirali, posodabljali take informacije. Te informacije bodo na voljo čim večjemu številu subjektov. Kljub temu, da smo dosegli napredek, Na tem področju pa je še kar nekaj vrzeli, ki jih je treba urediti. Za nekatere oblike, kot so trusti, menimo, da lahko še vedno skrivajo pojave, kot so pranje denarja in eh, korupcijo. Zato menimo, da je prava smer ta, da se izognemo vsaki obliki omejevanja dostopanja podatkov. Le na ta način bomo dosegli transparentnost, ki jo želimo spodbujati. Hvala lepa, gospa Ferrara. Za eno minuto, gospod Borgecio. Hvala. Zdi se mi, da tu manjka oziroma se lahko zelo slabo razbere temo, ki bi morala biti v središču gre pa za tveganje financiranja skozi netransparentne kanale. Pomislimo samo na islamistične skupine. V Evropi imamo mrežo različnih islamističnih skupin in drugih, gre za naložbe kjer nikoli ne moremo razumeti porekla in menim, da s temi skromnimi inštrumenti ne bomo razrešili problema, problema penetracije, ki je počasna, ampak konstantna. Gre za veliko širši pojav, kot si mislimo. Gre za kapital, ki skriva obskurne interese, povezane verjetno z ne samo kriminalnimi, verjetno tudi terorističnimi združbami. Zato si končno prizadevamo za to, da ugotovimo, kdo je tisti, ki še danes ščiti te nezakonite Predsedujoči prekinja za minuto in pol. Gospa Pavnova. Hvala, predsedujoči. Da bo naše gospodarstvo uspešno, potrebujemo dve stvari. Zaupanje in transparentnost. V Evropski uniji je upranega denarja vsako leto 600 milijard in to je dvakratnik denarja za Junkarjev načrt in ta denar bi lahko vlagali v inovacije, izobraževanje in raziskave. In s tema dvema predlogoma eh, želimo obrniti negativen trend, zato da bi izboljšali izsledljivost eh, pri prenosu sredstev. Tako bomo izboljšali integriteto in pa dobro upravljanje ter ugled in stabilnost eh, finančnega sistema. Novi ukrepi so zelo potrebni. Zagotovili bodo boljše poznavanje za potrošnike in pa boljše poznavanje narave poslov. Register glede lastništva bo okrepil transparentnost in izboljšal tudi zaupanje državljanov v finančni sistem. Eh, zasebnost podatkov pa je treba spoštovati in to so pravila, brez katerih eh, ne moremo živeti na evropski ravni. Pranje denarja in pa eh, sredstva za terorizem ne morajo biti obravnavani strani ene same države članice. Skupaj bomo močni in takšna zakonodaja ustvarja zaupanje zaupanje v naš finančni sistem, eh, zaupanje, da dobro uporabljamo denar, zaupanje, da eh, se Evropa lahko razvija v pravičnem okolju, da eh, spodbuja pobude in da se bori proti nezakonitim dejavnostim. Hvala. Zdaj pa za dve minuti gospa Ferreira. Dobrigada, senjor prezident, senjor prezident, senjora komisarka. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospe in gospodje. Tudi sama bi se zahvalila vsem poročevalcem in poročevalcem v senci za upravljeno delo in kakovost eh, tega poročila. Mm, veliko je bilo doseženo že med italijanskim predsedstvom. Gre za ključno vprašanje, zato da se borimo proti goljufijam in pa davčnim utajam. Eh, treba se je boriti tudi proti eh, pranju denarja in financiranju terorizma. Dobro je, eh, da bomo lahko identificirali prave lastnike podjetij in pa izvajalce takšnih operacij. To je eden naših ciljev in zato se mi zdi ta dokument velik korak naprej. Skupina socialistov in demokratov je zelo zadovoljna, kajti imeli bomo evropski javen register za uh, uh, konkretne lastnike in pa uh, prejemnike. Uh, To vprašanje moramo reševati na evropski ravni, vendar pa bo dostop omejen. Zakon nam omejuje ta dostop. E, treba izraziti legitimen interes. Kaj pa je legitimen e, interes? E, to je zelo nejasen pojem. Manj zahtevne države bodo lahko omejevale dostop do tega registra. Mm, države bi lahko omejevale tudi eh, dostop v izjemnih eh, primerjih, naprimer, ko gre za eh, mlajšo osebo, za osebo, ki ni polnoletna ali pa za kakršnokoli problematično dejavnost. Zelo težko je vse to predvideti in v tem primeru ne bo dostopa do registra. Glasovali bomo o bistvenem izboljšanju Eh, in v korist transparentnosti. Mm, to je velik korak naprej in eh, podpiram to eh, besedilo. Pozitivno besedilo je velik korak naprej in upam, da bodo države članice temu usledile. Hvala lepa za eno minuto, gospa Fotiga. Dziękuję, panie przewodniczący. V 2004 roku, po atakah v Madridu. Hvala. 2004. Po napadih v Madridu so se države članice zavezale, da se bodo borile proti terorizmu. To zadeva tudi teroristične mreže. Vendar eh, pa se teroristične grožne niso zmanjšale v tem času. Eh, naši pravni instrumenti so se izkazali za nezadostne v boju proti terorizmu in pranju denarja. In zato bo glasovanje jutri tako zelo pomembno. Ta svežen, s katerim naj bi se borili proti terorizmu, je zame mm, bistven korak naprej za Evropsko unijo in vsem se zahvaljujem eh, za prispevek pri tem. Ja, Hvala lepa. Za minuto in pol, gospod Ježek. Well, Hvala. Zahvaljujem se vsem, eh, ki so bili na strani parlamenta vključeni eh, v trialog in pogajanja. Zame ta direktiva poudarja pomen Evropskega parlamenta v zakonodajnem procesu. Ideja javnega registra eh, končnega lastništva je ključnega pomena pri tej uredbi in ta ideja je prišla strani Evropskega parlamenta. Vse čas smo jo zelo odločno zagovarjali dogovor iz decembra eh, odgovarja na potrebo po večji transparentnosti in predstavlja velik korak naprej v boju proti pranju denarja. Vendar pa obstaja še manjvrski prostor za izboljšave, ko gre za dostopnost tega registra. Vendar pa direktiva pušča vrata odprta tistim državam, ki želijo narediti še korak naprej, eh, ki želijo eh, opredeliti ta legitimen interes po glasovanju v Evropskem parlamentu bodo na vrsti države članice, da sprejmejo svoj del odgovornosti in da čim prej začnejo izvajati eh, direktivo in pravila o pranju denarja in boju proti financiranju terorizma. Eh, upam, da eh, bomo fleksibilni, da bomo zagotovili neomejen dostop do javnega registra lastništva in eh, da uh, bodo imela dostop tudi podjetja in različni trusti. Hvala lepa, gospod Ježek. Sledi za minuto in pol gospod Kris Ogonos. Hvala lepa. Pranje denarja je velika kuga za naše gospodarstvo. Minimalni neposredni stroški presegajo 166 milijard evrov letno po ocenah Evropola. To pomeni manj denarja, ki je na voljo za rast, za socialne storitve in v končni fazi tudi za krepitev enakosti. Zakaj torej nismo bili bolj učinkoviti pri boju proti pranju denarja v Evropi? Razlog je ta, da do zdaj nikoli ni bilo prave politične volje, da bi to počeli. In zaradi tega sta ta dva dokumenta tako zelo pomembna. Zdi se, da se stvari končno začenjajo premikati. Predloga Evropske komisije sta zelo pomembna. Vzdrževanje registrov glede ekonomskih lastnikov potem vključevanje eh, subjektov, kot so trusti, tako, da bodo vsi, ki imajo legitimni interes, lahko preverjali te podatke. Na ta način vzpostavljamo režim transparentnosti in to je prvi korak do konsolidacije finančnih transakcij in večje transparentnosti. To je tista strukturna reforma, ki jo potrebujemo na mesto deregulacije trga dela. To je tisto, kar spodbujajo prevladojoče politične sile v Evropi danes. Honos. Hvala lepa. Sledi pa gospod Korao za eno minuto. Grazie, grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, s tem četrtim svežnjem glede boja proti pranju denarju, nedvomno delamo korake naprej v primerjavi z tem, kar smo imeli prej. Čeprav po mojem mnenju smo še vedno daleč od tega, da bi imeli učinkovit in konkreten inštrument za boj. Boj proti pojavu, ki je zelo obsežen. Gospod Krisogonos je povedal, da je to kuga današnjega časa, ampak tudi nekaj zelo praktičnega, ki prinaša ogromno kapitala in za nekatere, ki vidijo, da prihaja ogromno kapitala na njihov trg, je to nekaj seveda zelo ugodnega. Seveda pa vidimo tudi, da so potekala pogajanja s svetom, ki so žal šla navzdol. Tvegamo, da bomo dobili okvir, ki pa ga morajo zapolniti države in vsaka bo to naredila drugače. Ne moremo biti prepričani, da bodo vse države ravnale pravilno. Gotovo bodo države ravnale tudi oportunistično. Zamudili smo priložnost, da naredimo korak naprej. Hvala lepa za minuto, gospod Prioa. Gospod predsedujoči, vsaka zakonodaja, boja proti denarju gre v pravo smer, vsaj teoretično gledano, vendar pa moram povdariti, da se zaradi tega ne moremo odpovedati suverenosti naših držav. Države članice so tiste, ki so v najboljšem položaju, da se borijo proti mrežam mafije. Poleg tega mora iti ta zakonodaja z roko v roki s krepitvijo pritoka kapitala na trge EU. Ne slepimo se. kazniva dejanja, korupcija izkoriščajo pravzaprav to, da ni meja. Prost pretok kapitala, prost pretok oseb in svoboda ustanavljanja podjetij v vseh državah članicah, vse to ustvarja teren, ki je zelo ploden in ki lahko privede do storitve kaznivih dejanj. Zato moramo okrepiti naše sodelovanje policijsko, pravosodno. Prva stvar, ki jo moramo narediti, pa je, da ukinemo Schengen in prost pretok oseb. Hvala lepa, gospod Mann. Hvala lepa. Vsako leto naj bi med 650 milijardami in 1,5 trilijoni oprali in Zato imamo podjetja, nabiralnike, offshore podjetja in manipulacije na internetu. To je grožnja našemu skupnemu življenju. To vpliva na trdnost in stabilnost kreditnih inštitucij. To ogroža zaupanje v celoten finančni sistem. Namreč ukrepanje na nacionalni ravni ni dovolj. Pravni predpisi EU se morajo prilagoditi novim tehnologijam, zato da bomo lahko učinkoviti, potrebujemo ta javni registr zato, da bodo pristojni lahko zbirali podatke. Komisija bi morala biti tista, ki bo izvedla nadnacionalno oceno tveganja. Potrebujemo tudi sledljivost za nazaj, brez vrzeli, torej transparentnost da, vendar z roko v roki z listino temeljnih pravic. Osebni podatki ne smejo biti dani na voljo za trgovinske namene. Sodelovanje je torej zelo pomembno, vendar se to mora dogajati zmirno in ciljno. Hvala lepa, Kristjan Karinš, in hvala tudi drugim. Opravili ste čudovito delo. Hvala lepa za minuto in pol, gospod Gualtieri. Hvala lepa. Povedati želim, da to, kar nas je privedlo do potrditve tega svežnja, kaže na uspeh evropske demokracije. To je uspeh tega parlamenta ki kaže na uspešnost poročevalcev, pogajalcev, tudi na uspešno vlogo italijanskega predsedstva. In Evropa bo dosegla standarde in šla še dlje. Parlament je izboljšal predlog, parlament je naredil korak naprej, ki je zelo pomemben in sicer imeli bomo javni register glede ekonomskih lastnikov, vključno tudi s trusti. In uvodna izjava 14, tista, ki se povezuje s 30. členom, dodaja, da se legitimni interes nanaša ne samo za boj proti pranju denarja in boju proti terorizmu, pač pa tudi na kazniva dejanja, ki so povezana, recimo fiskalna dejanja, korupcija in To je resnično korak naprej v primerjavi z prvotnim področjem uporabe. In to je pravzaprav najpomembnejša pobuda na področju kaznivih dejanj z področja utaje davkov. Pomembni koraki naprej so bili narejeni in strinjam se s poročevalko, da bi to moral biti model. Evropa pa bi morala od drugih zahtevati, da se prilagodijo temu modelu. Menim, da bo Evropski parlament ne samo sodeloval pri zakonodaji, pač pa tudi spremljal izvajanje. Hvala lepa, gospod Ozok. Šanovni pani prevodničanci, šanovni. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. V tem terorizma in pranja denarja so to vprašanja, ki so zelo pomembna in zelo me veseli, da ta predlagana zakonodaja upošteva vrsto vidikov, da upošteva tudi različne inštitucije, ki bodo izvajale boj na tem področju. Menim, da moramo okrepiti tista področja, ki so bila v zakonodaji prepoznana kot najpomembnejša. Najprej eh, vedeti moramo, da se kriminalne aktivnosti vse čas spreminjajo. Biti moramo zelo pozorni uporabljati eh, racionalnost, sorazmernost. Prav tako moramo upoštevati tudi ponudnike finančnih transferjev. Zelo pomembno je, da upoštevamo tudi smernice, ki se zadevajo eh, velike finančne sisteme. Hvala lepa. Danke, Hvala lepa, gospod Ösuk. Zdaj pa za minuto in pol, gospod Vali. Hvala lepa. Najprej čestitke parlamentu, ki je opravil izvrstno delo. Koraki naprej so očitni in mnogi. Žal, pri nekaterih točkah, žal, je svet uspel pod pritiskom nekaterih držav članic poslabšati besedilo skeptični smo predvsem do omejitve dostopa do registra eh, ekonomskih lasnikov. Prav tako smo skeptični glede diskrecijske pravice držav članic. Zlasti dostop do registrov ne bo tako odprt, kot je zahteval parlament in civilna družba. Tisti, ki bodo dokazali, da imajo legitimni interes, ampak ta kriterij ni nedvoumno opredeljen. Tudi identifikacija upravičenih oziroma ekonomskih lasnikov je zelo zapletena. To so tisti, ki nadzorujejo več kot 25 odstotkov kapitala družbe. Nič ne prepoveduje državam, da bi sprejele še ostrejše ukrepe, vendar pa obstaja tveganje, da se to ne bo zgodilo. Velika diskrecijska pravica predstavlja tveganje, da se bo zakonodaja uporabljala nehomogeno, s čimer bodo nastajale nove krajšnice in obvodi. Zato moramo biti zelo previdni kar zadeva eh, te fundacije. Videli smo namreč, da jih zelo pogosto uporabljajo kriminalne združbe. Hvala lepa za minuto in pol, gospod Peterle. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V okvir monetarne unije, bančne unije in skupne fiskalne politike spada tudi skupni boj proti nezakonitemu prenosu sredstev, ki veliko krat služi kriminalnim namenom brez spoštovanja pravil in preko nacionalnih meja v tem smislu pozdravljam sporazum ki sta ga parlament in svet uskladila brez večjih zapletov. v času ko se pogovarjamo o zunanji politični strategiji in skupni varnostni in obrambni politiki spadajo tudi take uredbe v bran integritete zveze in njenih državljanov. vemo da nezakoniti finančni tokovi velikokrat končajo v davčnih oazah zato je tudi odgovornost zveze da poveča pritisk na tiste države ki take možnosti dopuščajo da sodelujejo v boju proti takšnim nezakonitim finančnim tokovom ter izboljšajo preglednost. v tem smislu je tudi pomembno da zveza vodi pristopne procese tako da kandidatke konvergirajo k istim principom preprečevanja kriminalnih in nezakonitih finančnih tokov. hvala lepa pol minute poklanjam naslednjemu govorniku.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 Kriminalci so vedno zelo prilagodljivi, fleksibilni, vedno so korak pred nami in zato potrebujemo drugačno, novo politiko, da se bomo uspešno borili proti korupciji, organiziranemu kriminalu in pranju denarja, še zlasti proti davčnim oazam, namesto da samo kritiziramo. Evropska komisija nadzira Bolgarijo in Romunijo v zvezi s tem, kako se spopadajo, koliko so uspešne z bojem proti pranju denarja. Poročilo o korupciji, ki ga je oblikovala komisija, pa govori o tem, da gre za pojav, ki se dogaja povsod v vseh državah članicah, torej potrebujemo približevanje zakonodaj, tudi kazenske zakonodaje in skupna prizadevanja in upamo, da bo to vodilo k novi strategiji kar bo v prid vsem našim državljanom. Um, Minute, Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto, gospod Vandalen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pranje denarja stane naše družbe in gospodarstvo milijarde evrov. Ta denar se pretaka tudi v trgovino z mamili in druge kaznive dejavnosti ta zakonodaja pa nam bo pomagala v boju proti pranju denarja, pa tudi v boju proti drugim nezakonitim dejavnostim. To je dobro, vendar moramo poskrbeti za to, da ne bomo s tem preveč prizadeli običajnih, poštenih državljanov osebnih podatkov ne smemo uporabiti in zlorabiti v druge namene. Treba jih je uporabiti le tam, kjer je to nujno potrebno za boj proti pranju denarja. Za boj proti pranju dejanja, denarja vsekakor sem, vendar je treba zavarovati tudi zasebnost naših državljanov. Hvala, gospod Van Dalen. Sedaj pa gospa Makovej. Direktiva spălării banilor face un pas înainte. Hvala lepa. Pranje denarja je dejansko pomembna tematika in mislim, da bomo s tem predlogom, če bo sprejet, skorili korak naprej. Ni treba, da se naš denar razprši vse posod preko Atlantika in na druge konce sveta. Direktiva, ki bo poskrbela za dejansko registracijo in evidenco podjetij, je dobrodošel korak v pravi smeri, vendar moramo poskrbeti, da ne bodo zlorabljeni osebni in drugi zaupni podatki. Treba je postaviti določene omejitve tudi glede dostopanja do prihodnih registrov. Fantomska podjetja pa seveda ne bodo povsem odpravljena s to direktivo. Še vedno bo dovolj multinacionalk, ki bodo ustvarjale neverjetne dobičke in se posluževale davčnih oaz. Mi pa moramo pogledati, kaj lahko storimo znotraj te Evropske unije, da se to ne bo dogajalo celo v naši sredi, naprimer v Luksemburgu, ker to prizadeva naše državljane Vsi vemo, da to vrsta podjetja pač ne plačujejo svojih davkov, kar gre v škodo vseh. Podobno je tudi z igralnicami, ki nimajo prave zakonske podlage niti obveznosti, da bi posedovali določene podatke. Frau Kollegin Schlein. Hvala, gospa Makovej. Gospa Schlein. Zahvaljujem se poročevalcem italijanskemu predsedstvu. Po dolgih pogajanjih bo Evropa naredila korak naprej v boju proti korupciji, pranju denarja in utaji davkov. Še zlasti pomembno je to, da bomo dobili centraliziran in obvezan javni registr, v katerem bodo registrirani podatki glede dejanskega lastništva družb in trustav. Želeli bi se še več poguma sveta, da bi zagotovili odprt dostop, kot smo zahtevali, ne pa dostop samo za tiste, ki izkažejo legitimen interes. Ampak to je šele začetek. Nujno je zagotoviti dostop novinarjem in nevladnim organizacijam. 70 odstotkov korupcije naj bi vključevalo te navidezne družbe, pa tudi davčne utaje, ki stanejo Evropo vsako leto na stotine milijonov, še več pa države v razvoju. Upamo, da je ta direktiva samo prvi korak na tej dolgi poti. Hvala, gospa Šlajn. Zdaj pa gospod Ujazdovski. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jestem zwolennikiem. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dame in gospodje, sem za zelo previden pristop to vrstni zakonodaji. Jasno je, da potrebujemo zakonodajo, ki se spopada z vprašanjem pranja denarja in ta mora biti zelo stroga. Vendar moramo poskrbeti za to, da bomo imeli ustrezne instrumente za to. In uh, lahko rečem, da sem zadovoljen tudi z idejo o registrih. Prepričan pa sem, da bo registr prispeval tudi zlorabam zasebnih podatkov naših državljanov. Torej moramo se tega lotiti zelo resno. Vendar ne zanemarimo varovanja podatkov.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 Hvala lepa. Pranje denarja je neposredno povezano z vprašanjem organiziranega kriminala. To pa močno prizadeva svetovno gospodarstvo in tudi finančne zadeve. S tem lahko rečem, da imamo že dovolj podatkov o tem, da so tako ustvarjeni prihodki, zelo visoki celo, dva odstotka svetovnega BDP-ja. Seveda je zato lahko do neke mere odgovorna tudi globalizacija, pa tudi tehnološki napredek, prosto gibanje kapitala in tako naprej. Tudi anonimnost in zaupnost podatkov so prispevali k temu, še zlasti v bančništvu. To je omogočilo številnim, da so prikrili svoje dejanske prihodke. To pa se včasih zlorablja tudi za potrebe financiranja mednarodnega terorizma. Zaradi tega je tu pred nami predlog zakonodaje, ki nam bo jasno pomagala pri boju proti financiranju mednarodnega kriminala in terorizma. Prav tako pa sem prepričala, da bomo uspešni tudi v boju proti mednarodnemu kriminalu. Minuten, Hvala, gospa. Predsedo, vážená paní eurokomisarsko, vážení spravodaj. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, poročevalci, soporočevalci, poročevalci v senci, dovolite mi, da se vam vsem toplo zahvalim za odlično opravljeno delo na tem predlogu in mislim, da je zelo dobro, da lahko razpravljamo o tem ključnem dokumentu, da bomo o njem glasovali. To bo pomemben korak Evropske unije v boju proti pranju denarja in financiranju nezakonitih dejavnosti. Zneski, o katerih smo slišali tukaj, so neznanski in eh, nihče od nas ne ve točno, odhod in kam gre ta denar in v čigavem interesu je to. Zaradi tega mislim, da je odločilnega pomena, da te transakcije dolgoročno spremljamo in da poskrbimo, da bodo vnaprej preglednejše. Sam sem bolj za to, da bi imeli brezgotovinsko gospodarstvo in eh, s tem bi storili korak naprej, Evropa bi se s tem močno približala ciljem boja proti pranju denarja. Je pa še ena stvar, ki je danes tu nisem slišal. Namreč, kadar gre za pranje denarja, so to ponavadi mednarodne dejavnosti, ki se močno razvijajo na nepričakovane načine in zato bomo sicer v svojih ukrepih na ravni Evropske unije vsekakor nekoliko omejeni, ampak vseeno si moramo prizadevati za sodelovanje na mednarodni ravni. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Galpelt začenja postopek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 Strinjam se s tem, ko slišimo, da tuji pravni subjekti morajo izpolnjevati tiste predpise, ki pač veljajo v vsaki državi, da zagotovimo čim večjo transparentnost. Strinjam se tudi, da bi morali izboljšati registre, Menim, da moramo imeti informacije o dejanskih ekonomskih lasnikih in države članice morajo tukaj narediti še veliko. To velja tudi za Evropsko unijo, menim pa, da bo to v končni fazi lahko zelo dober inštrument. Hvala lepa. Pleasure, Gospod Fransulika. Uh, Najlepša hvala, ker ste mi dali besedo pozdravljam, da ste v to poročilo vključili tudi idejo o javnem registru ekonomskih lastnikov. To je dejansko stvar legitimnega interesa in ta formulacija bo omogočila državam članicam, ki želijo bolj transparentno delovanje, da same oblikujejo opredelitev tega registra in da bodo lahko tudi omogočile javni dostop do dela ali do vseh podatkov v tem registru. In s tem mislim, da bomo storili velik korak naprej v boju proti pranju denarja in drugim nezakonitim dejavnostim. To bo odlična osnova za čim večjo preglednost

Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kada govorimo o finančnih transakcijah, se vsi zavedamo, da je multinacionalkam doslej uspevalo prikriti velik del prihodka in ga preusmeriti v davčne oaze. S tem smo vsi skupaj izgubili na milijarde davčnih dohodkov. Pranje denarja je recimo zelo pogosto tudi v Grčiji, vendar ne le tam. Eh, veliko krat pa vidimo tudi, kaj se dogaja z različnimi mahinacijami, kar potem izbruhne v obliki luksliksa. V vsakem primeru pa moramo storiti nekaj, da se bomo borili ne le proti pranju denarja, temveč tudi proti financiranju džihadistov, ki dobivajo svoj denar z Zahoda. Zato je res pomembno, da imamo jasen pregled nad končnimi, nad ekonomskimi lastniki podjetij. To pa velja tudi za večjo preglednost eh, igralnic. Kolegi Marijas. Hvala lepa, gospod Jakovčič. Lepo, gospodine predsedavajoči. Najlepša hvala, predsedujoči, spoštovana gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Vsekakor želim pozdraviti to novo zakonodajo, to je po mojem mnenju odličen korak naprej. Vendar menim, da je to le eden od možnih korakov naprej. To je vsekakor pozitivno in kaže na to, da želimo obračunati s tistimi, ki perejo denar, ki financirajo terorizem in s tem kradejo našim državljanom in našim proračunom. Menim, da je ta pobuda odlična in da imamo pred seboj tudi odlične rešitve. Vendar vidim dva problema. Kot prvo, dejstvo je, da bo sedaj vse odvisno od držav članic, od njihovih želja in dejavnosti in od njihove uspešnosti v boju proti kriminaliteti, pranju denarja in financiranja terorizma. Seveda pa bo ta problem delno prenesen tudi na tretje države. Torej tega ne bomo rešili, če ne bomo z njimi sodelovali. Ja- hvala lepa, gospod Jakovčič. Gospod Šoltes. Ja, hvala za besedo. Torej oba dokumenta in direktiva in uredba eh, sta dokumenta v pravo smer. Seveda to še ni razlog za odpiranje šampancev, ker eh, pranje denarja predstavlja dejansko eh, realno grožnjo glede stabilnosti finančnega sistema če torej več kot tisoč milijard vsako leto operemo na ta način če se izogibamo davkom če torej tudi v sami evropi vzpostavljamo pogoje za to da lahko pride do izogibanja davkov eh, to seveda ni dobro in eh, upam da bodo ta nova pravila ko bodo stopila v veljavo dala korak v pravo smer. posebej se poudarja tudi transparentnost pri vseh teh stvareh tudi Eh, register ki naj bo javen s tem se popolnoma strinjam pri transparentnosti seveda tako kot so nekateri rekli da je tako kot sveti gral da seveda veš da obstaja pa ga nikakor ne moreš eh, doseči mislim pa da seveda to eh, področje pranje denarja predstavlja pravzaprav en največjih izzivov za to da lahko stabiliziramo gospodarstvo in finance tudi vnaprej. Hvala lepa, gospod Šoltes, za zaključek tega postopka. Gospod Zver. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Ne prečestitam kolegom Karnišu in njegovim sokolegom, eh, eh, poročevalcem za odlično upravljeno delo. Danes smo že slišali, da globalno gospodarstvo zaradi pranja denarja izgublja pet obsega proizvodnje kar seveda neposredno vpliva na revščino saj imajo od tega zla koristi le kriminalci in teroristi si lahko predstavljate razmere ko bi ves ta denar vložili v človeški kapital kaj bi to pomenilo zlasti za revnejše države. nova evropska zakonodaja uvaja učinkovite ukrepe policije davčnih uradov in tudi drugih organov pri izkoreninjanju tega družbenega zla. uvedba registracije finančnih akterjev ter ukrep črnih seznamov za tretje države z visokim tveganjem za pranje denarja se mi zdita eh, dobra ukrepa v boju proti pranju denarja nenazadnje globalni problem zahteva globalni in seveda holistični pristop. verjamem da smo na dobri poti in da bomo na ta način otežili delo kriminalnim združbam in očistili finančno gospodarstvo sedaj dajem besedo gospe Jurovi. Najlepša hvala. Vse to, kar smo slišali, eh, mi vzbuja upanje, da se bo do jutri tukaj zgodile dobre in pomembne stvari. Pričakujem pozitiven rezultat, o katerem smo pravkar slišali. In to bo dober eh, pristop, če bomo sprejeli ta dvodelni svežen zakonodajnih ukrepov. Seveda pa ima to upraviti tako s kazensko zakonodajo, kot zakonodajo o varstvu podatkov. In mislim, da moramo še podrobneje pogledati, kako bi se še resneje spopadli z organiziranim kriminalom. Vsekakor je potreben širši, obsežnejši pristop na eh, način krepitve zakonodajnih ukrepov kazenskega prava v tesnejšem sodelovanju evropskih služb in agencij, ki jih že imamo, med drugim tudi z Europolom. Pomembno pa je tudi sodelovanje s tretjimi državami. Naše dejavnosti moramo torej razširiti tudi v smeri tretjih držav, rada pa bi vas obvestila, da nameravamo tudi v okviru agende večje varnosti okrepiti naše povezave s tretjimi državami, tako da bomo tudi bolje informirani o tem, kaj se dogaja v zvezi s pretokom sredstev, tudi glede osumljenih za to vrstne transferje. Glede vprašanja varstva podatkov eh, sem odgovorna tudi za to področje v novi uredbi, ker delam tudi na reformi eh, varstva podatkov, o tem eh, zadnje čase veliko razpravljamo, tudi s svetom, tudi v zadnjem letu je bilo veliko storjenega. Je pa to zelo težavna naloga, ker je treba 28 obstoječih režimov oziroma sistemov spraviti pod en evropski način varstva podatkov ob njihovi učinkoviti rabi za zakonite namene. Lahko vam povem, da smo zelo zauzeti za varovanje temeljnih pravic, še zlasti pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Ta dva zakonodajna predloga sta med seboj zelo kompatibilna in upoštevata te zahteve, mislim, da jih bomo lahko v praksi zelo dobro uporabili. Glede samih svežnjev eh, sem zelo vesela, da sem danes tukaj slišala, da se strinjate, da je vse to zelo nujno potrebno in da je razumen korak naprej v boju z organiziranim kriminalom z finančnega vidika. To seveda ne velja samo za organizirani kriminal, temveč tudi za izogibanje plačevanju davkov in davče utaje ter goljufije. Nekateri pa ste omenili, da to velja tudi za boj proti terorizmu. Vse to drži. Potruditi pa se moramo, da bomo delovali preventivno, da bomo preprečevali, da vsta denar izgine v neke vrste črno luknjo, ko bi ga vendarle lahko uporabili za veliko koristnejše namene. Vendar ne gre samo za to, da prihranimo denar. Podarjam, da gre tudi za reševanje človeških življenj, ker finančne transakcije so ponavadi prvi znak, da se pripravlja nek teroristični napad. Tako da je to res bistvenega pomena, da zadeve rešimo, tudi v smislu zvišanja varnosti v Evropi. Zato se vam še enkrat zahvaljujem za vašo podporo in upam, da boste jutri ta dva predloga izglasovali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Predajam gospodu Karinšu. Najlepša hvala. Naj se še enkrat zahvalim vsem kolegicam in kolegom za dobro sodelovanje v pripravi tega poročila. To mnenje je zelo usklajeno, lahko rečem. Veseli me, da ste vsi pripravljeni podpreti te ukrepe za boj proti pranju denarja, za vzpostavitev evropskega registra ekonomskih lastnikov. Hvala še enkrat. Uh, domna Sargentini. Hvala, gospa Sargentini. Dve minuti. Thanks, Hvala, predsedujoči. Številni kolegi so izpostavili, da javni registr ne bi bil e, javen, da naj ne bi bil javen, zato ker potrebujemo legitimni interes. Rada bi povedala, da v predlogu piše, da mora organ Eh, opredeliti, ali obstaja legitimen interes ali ne. Oni morajo v bistvu opredeliti, da takega legitimnega interesa ni, zato da ti prepovejo dostop. In uh, lahko gre stvar tudi na sodišče, kjer se potem presodi, ali obstaja legitimen interes ali ne in ali se uh, javni register odpre ali ne. Mislim, da noben organ ne more reči, uh, da eh, vi kot državljan nimate legitimnega interesa za to, da pogledate ta dosje oziroma eh, pogledate v register, če vas eh, zanima vprašanje pranja denarja. Če bomo začeli tukaj govoriti, da bo prihajalo do omejitev, potem bo res prihajalo do njih. Če pa bomo rekli, da moramo doseči odprtost, potem bo to ta register dejansko bolj odprlo. Hvala, gospod Kerhope. Uh, <clears throat> gospod predsedujoči zahvaljujem se komisiji komisarki za njene komentarje razprava je bila zelo eh, zanimiva eh, moj glavni cilj eh, je bil da direktivo o pranju denarja to je četrta direktiva speljemo na pravi način nekaj skrbi še vedno obstaja zaupanje in pa volja Eh, mi smo parlament, ki spoštuje zasebnost podatkov, tako da eh, mora tudi eh, zaupanje biti tukaj proporcionalno. Novi ukrepi se pojavljajo vsak dan. Vse več je kaznjivih dejanj, kriminalne združbe napredujejo in so pred nami. Mislim pa, da smo našli zadovoljivo rešitev in zato se želim še enkrat zahvaliti vsem, ki so pri tem sodelovali. Upam tudi, da bo glasovanje jutri uspešno. Hvala. Gospod Peter Zimon, izvolite. Tudi sam se želim, gospod predsedujoči, zahvaliti vsem udeleženim in na koncu naj povem, da smo dosegli cilj in kompromis Lahko smo zadovoljni z vzpostavitvijo tega centralnega registra, ki zagotavlja informacije o upravičenih lasnikih. Vendar pa mora biti jasno tudi to, da je boj proti pranju denarja nekaj, s čimer je treba vse čas nadaljevati. Metode pranja denarja in drugih goljufi se nenehno razvijajo. Zato se moramo ne samo odzivati, pač pa delovati tudi zelo ambiciozno. Zato je kompromis s svetom sicer pomemben nadaljni nov korak, ki pa mu morajo prihodnje slediti mnogi drugi. Biti moramo pozorni, da se bodo določbe tega novega dokumenta EU uspešno izjave, izvajale in da bo dostop zagotovljen in da se ne bodo oviral nemoten dostop za tiste, ki imajo izkazan interes. Prav tako moramo poskrbeti, da se bodo čim bolj povezali nacionalni registri. Zelo težko razumemo, zakaj moramo čakati štiri leta na povezavo nacionalnih registrov, čeprav so teoretično te informacije že na voljo. Vidimo pa, da se zdaj ovira izmenjava teh informacij. Skupaj se moramo zauzemati za to, da se bomo borili proti pranju denarja. Ta ne pozna meja, zato se moramo proti temu boriti na globalni ravni. Hvala. No, sedaj lahko gremo na naslednjo točko dnevnega reda, kjer je za skupno razpravo o postopkih v primeru insolventnosti. Imamo priporočilo za drugo obravnavo poročevalce gospod